Well, friends, uh, I've been waiting for Mr. Sidley. Kolegice in kolegi, čakala sem a, uh, gospoda Silipjuta, da so da bi lahko začeli se 16. točko na dnevnem redu. Kajti odločili smo se, da bomo začeli se 16. točko, sedaj pa gospoda ni tu. Moj predlog torej je, da bi nadaljevali se 14. točko, kar izhaja tudi iz dnevnega reda. Tukaj pa gre za načine, kako bi ponovno vključili delavce, ki okrevajo po poškodbah in boleznih v kakovostno zaposlovanje. Besedo bom dala Jani Žitnanski. Izvolite. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Hvala lepa, gospa predsedajúča. Najprej bi rada povedala, da sem zelo vesela, da se naš odbor ukvarja s tem poročilom. Iz statistik izhaja, da je ponovno vključevanje po poškodbah in boleznih na delovno mesto nekaj vedno bolj običajnega. Ljudje gredo v pokoj vedno kasneje v življenju, zato je vedno bolj verjetno, da bodo tekom svojega delovnega življenja utrpeli poškodbo ali bolezen. To pomeni, da bodo za nekaj časa odsotni od dela. Hkrati pa zdravila zelo napredujajo, vedno hitreje. In tako celo tisti, ki so v preteklosti doživeli poškodbe in bolezni, okrevajo in sedaj imajo možnost, da se ponovno zaposlijo, zaposlijo zahvaljujoč zdravilom. Zato je za nas pomembno, torej za nas, kot za Evropski parlament, kot tudi za države članice, da tem ljudem z uporabo različnih instrumentov omogočimo najboljši prehod z obdobja okrivanja v zaposlitev. tako kot drugi poročevalci oziroma um, avtori mnenja, ki so se ukvarjali s tem poročilom, sem razmišljala o tem, kaj bi lahko vključili v poročilo. In to, kar je sedaj vključeno, je zgolj baza, oziroma zgolj osnova. Jaz bi si v tem mnenju želela številne druge stvari, to da žal je prostor omejen. Želela sem torej obogatiti besedilo tudi preko predlogov sprememb. Videti moramo, da ljudje, ki so okrevali po poškodbah, po boleznih, po nesrečah, v večini primerov želijo iti nazaj delati. Iščejo načine, kako bi zapolnili svoje življenje. In redki so primeri, ko se ljudje ne želijo vrniti na delovno mesto. Vprašanje je, ali bomo podprli delo ljudi, ali jim bomo omogočili vrnitev na delo, ali pa jih bomo pač nekam odrinili in jih eh, prisilili k temu, da bodo ostali doma in postali pasivni. Na voljo imamo celo vrsto instrumentov, s katerimi bi lahko omogočili tem ljudem, da se vrnajo na delovno mesto. O tem moramo odkrito razpravljati, izmenjevati moramo dobre prakse, vključiti moramo podjetja in države članice. Ko gre za delodajalce, bi rada čisto na začetku povedala sledeče. Ne smemo pozabiti tudi na zaposlene v javnem sektorju, kajti ko razpravljamo o izmenjavi dobrih praks, ko govorimo o eh, delodajalcih. Pogosto uh, imamo pri tem v mislih um, podjetja, velike družbe in zato sem želela v svojem mnenju povdariti to, da eh, tudi zaposleni v javnem sektorju potrebujajo to vrstno podporo in pa instrumente, zato da se bodo lahko vrnili v zaposlitev po poškodbah in boleznih. Svoje mnenje sem razdelila v tri eh, velike dele. Najprej treba omeniti preprečevanje. Eh, številni eh, delodajalci vlagajo v preprečevanje, to je gotovo prav. Seveda pa bi lahko zadeve še izboljšali. Poleg tega se moramo ehm, osredotočati tudi na zgodne ukrepanje, kajti na ta način bomo ljudem bolj učinkovito pomagali. To pa prineslo seveda tudi gospodarske eh, prednosti, kajti prej, ko bomo ukrepali, manjše bodo posledice poškodbe ali bolezni. Potem drugi del mojega poročila se osredotoča na vrnitev na delovno mesto. Kot sem dejala, eh, na voljo nisem imela toliko prostora, kajte besedilo je prostorsko omejeno in zato sem se omejila zgolj na nekatere ukrepe. Zapisala sem, da mora ljudi imeti občutek, da jih njihovi delodajalci podpirajo. Delodajalci morajo imeti na voljo um, pomoč, eh, psihologe, terapeute, zato da se bodo ti ljudje lahko postopoma vključili v zaposlitev. Okolje je treba prilagoditi njihovim potrebam. Torej, Tukaj je govora o vrnitvi na delovno mesto. Tukaj povem, da je treba zagotoviti eh, prožno delovno ureditev, naprimer eh, to, da bi lahko ljudje delali od doma, torej delo nadaljavo. Želela bi dodati še številne druge stvari, naprimer, ko gre za dodajanje novih spretnosti. Kajti lahko se zgodi, če, da če je bil nekdo dlje odsoten, Eh, se je med tem podjetje znatno razvila. In če eh, tej osebi to zdravje dopušča, je seveda pomembno, da ta oseba eh, se nauči novih spretnosti in znanj. In tako bi lahko podjetje poskrbilo za to, da se bodo njegova znanja in spretnosti posodobila. Torej, treba je nenehno dodajati nova znanja in spretnosti, treba je vključiti tudi nenehno učenje. Ponekod je treba povsem spremeniti mišljenje, logiko. To ni enostavno. Toda lahko bi izvajali naprimer kampanje ozaveščanja in preko tega bi to lahko zagotovili. Kajti želimo, da delodajalci razumejo, da je za nje smiselno, da ponovno vzamajo to izkušeno osebo, ki je bila sicer nekaj časa odsotna, kot pa da zaposlijo povsem novo osebo, ki se bo morala vsega naučiti. Potem bi se rada osredotočila še na nekaj. Ko oseba okreva, mora eh, imeti možnost, da komunicira s strokovnjaki, s psihologi, pa tudi eh, z zdravniki, morda tudi eh, zdravniki, ki so specializirani na ehm, zdravstvene težave povezane z delom. Torej, to je bil zgolj kratek uvod v moje poročilo. Kot sem dejala, želela bi dodati še nekaj drugih točk k mojemu poročilu in eh, veselim se dobrega sodelovanja s svojimi kolegi, kajti prepričana sem, da je to poročilo zelo pomembno. Mm, to je zelo pomembna tema. Nihče od nas ne ve, kdaj bomo v nekem trenutku v prihodnosti v podobnem položaju, ko bomo mi morda doživeli poškodbo ali bolezen in se bomo želeli vrniti v zaposlitev. Človek nikoli ne ve, kdaj se bom sam znašel v takšnem položaju. Hvala lepa. Gospod eh, Bah je poročevala so senci ELS. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki za dobro poročilo, za dobro podlago. In seveda uh, bomo sedaj to še izboljšali. In ta tema je povezana s številnimi problemi. Rad bi se navezal na to, kar je dejala poročevalka. Ta tema je izredno aktualna. In poročilo bo izredno pomembno, bo imelo zelo veliko vrednost in na to lahko samo podprem. Na tem bomo delali, ampak to poročilo bo prineslo veliko vrednost za prebivalstvo, za uh, državljane. Prebivalstvo se stara in to je poročevalka tudi omenila, uh, omenja tudi spremembe na trgu dela. Uh, in eh, zato je tudi vedno več poškodb in bolezni, zaradi tega, ker je stres vedno večji, zato eh, ker eh, ima digitalizacija naprimer svoje posledice in to vodi k psihosocialnim tveganjem. Torej, poleg mišično-kostnih bolezni in poleg bolezni se vsemu temu pridružujejo še psihosocialne težave. Preprečevanka je opozorila na preprečevanje. To je z nami zelo pomembna točka. preprečevanje sicer ne povzroči, da potem sploh ne pride do poškodb in bolezni. Oziroma eh, lahko povzroči to, da do poškodb in bolezni sploh ne pride. Če pa je eh, neka oseba dlje časa odsotna, potem morajo sodelovati vsi akteri. In na to je eh, opozorila tudi poročevalka, torej socialne službe, socialno zavarovanje, delodajalec, zdravniki. Eh, Kaj ti tisti, ki je v tem eh, prekarnem položaju, ne more biti prepoščen samemu sebi. Poročevalka je omenila tudi zgodne ukrepanje. In po mojem mnenju je pomembno raziskovati med uh, dolgoročno uh, brezposelnimi in pa med tistimi, ki so trpeli za poškodbami in boliznimi in so zato bili dolgo časa odsotni. Seveda pa prihaja tukaj tudi do prekrivanj. Uh, Nekdo, ki zaradi bolezni dolgo časa ni mogel delati, eh, mora najti mesto v zaposlovanju in ga je treba pri tem seveda nujno podpreti. Terapevtska delna zaposlitev oziroma polovična zaposlitev, to se mi zdi v redu. To pomeni, da se človek ponovno vključi v podjetje, eh, hkrati pa še vedno lahko koristi bolniško. Pomembno je, da ljudje tudi psihološko spremljamo. To so ljudje, ki so tako rekoč med dvema stoloma. Po eni strani niso dovolj bolani, da bi lahko zaprosili za invalidno pokojnino, po drugi strani pa uh, ne morejo delovati na trgu dela. poročevalka je opozorila na to, da ti ljudje želijo delati in zato ne morajo biti večno eh, na bolniški in tudi ne morajo eh, iti v mm, invalidno pokojnino in zato moramo, eh, ne morejo iti v invalidni pokoj in zaradi tega jih je treba ponovno vključiti v zaposlovanje. Zelo pomembno je, da ozaveščamo in to je treba vključiti tudi delodajalce. Hvala lepa. Hvala lepa. Lori Palmer, poročevalec v Senci socialistov in demokratov. Hvala lepa. Mislim, da je poročevalka opravila odlično delo, kajti uh, uvedla je poglavitne teme uh, tega poročila. Eh, torej us, predstavila je poglavitne teme, za katerimi se ukvarja eh, to poročilo in to je omenjal tudi eh, poročevala sosenci. Zaradi tega tega ne bom ponavljal, osredotočil pa se bom na um, tri druga področja, ki so nam zelo pomembna. Vesel sem, da želi poročevalka okrepiti to poročilo in ga želi razviti za nadaljnimi prologi sprememb. No, jaz se bom tega gotovo lotil in bom sodeloval z njo in eh, bom spremljal poročevalce v senci od samega začetka. Torej, treba je priznati, da vsak državljan v vseh državah članicah v celotni Evropski uniji ima temeljno pravico do dela. To je zabeleženo tudi v listini temeljnih pravic in to izhaja tudi iz listine o univerzalnih človekovih pravicah. Tega ne smemo nikoli izgubiti iz predoči, ko govorimo o ukrepih, s katerimi bi podprli ponovno vključitev ljudi v zaposlovanje. Kajti tukaj gre za gospodarski vidik in za vidik človekovih pravic. Torej, pomembno je, da to priznamo, kajti naloga Evropske unije je, da sodeluje z državami članicami in zagotovi, da bomo imeli primerne politike, primerne postopke, s katerimi bomo podprli a, delodajalce, tako da bodo ti zagotovili, da bo ta pravica veljala za vse, ne glede na poškodbe, ne glede na bolezni, ne glede na a, vse druge lasnosti. Jaz se bom pri svojem delu v zvezi s tem poročilom osredotočal na sledeče. Torej, e, telesno zdravje in duševno zdravje, e, ti obe področji je treba podpreti, kajti e, duševne motne na delovnem mestu so vedno pogostejše kajti eden od štirih eh, na delovnem mestu bo enkrat v življenju doživel duševne težave, kajti narava dela se spreminja, eh, prihaja nove izzive v zvezi z dobrim duševnim počutjem in z duševnimi težavami, kajti pogosto ljudje eh, doživijo burn-out zahvaljujoč prevelikemu pritisku na delovno mesto tudi digitalizacija um, odigra svojo ulogo, kajte ljudje so vse čas povezani z delom, tudi takrat, ko niso v pisarni zaradi elektronskih naprav in to spreminja naravo izziva v zvezi z duševnim zdravjem. In Jaz bom gotovo uh, preko tega poročila želel zagotoviti, da se bomo enako osredotočali na fizične težave kot tudi na duševne težave. To je kritično za zadnji del poročila, kjer je govora o spremembi odnosa. Vemo, da je eh, duševno eh, zdravje oziroma duševna težava še vedno nekaj, eh, kar je stigmatizirano. In poročilo je briljantna priložnost, da to stvari spremenimo pozitivno se je treba lotevati tega na delovnem mestu in če bomo to zagotovili, bomo podali tudi primer, dober prispevek k temu, da bomo to eh, reševali tudi v širši družbi. Potem bi se rado sredotočil še na drugo področje. Tukaj imamo, mislim, specifično skupino ljudi eh, z boleznimi in poškodbami in sicer so to tisti, ki eh, so dobili diagnozo smrtne bolezni. Pred temi ljudmi so potem specifični izzivi. Tukaj gre torej za terminalne bolezni, dokončne bolezni. Nekateri želijo ostati na delovnem mestu iz ekonomskih razlogov, predvsem pa zaradi tega, da bi ohranili dostojanstvo. In to je pomembno za njihovo širše dobro počutje, če ostanejo v zaposlitvi. Ta hip delam na kampanji, za katero poskušamo uvesti novo pravno zaščito, nove zakone, zato da bi ljudje za to terminalno boleznjo bili deležni specifične zaščite. Uh, na področju dela. In to bomo poskušali vključiti v to poročilo. Torej, tukaj gre za neozdravljive bolezni. Želimo zagotoviti, da bodo tisti, ki imajo neozdravljive bolezni, lahko ostali eh, zaposleni in eh, delodajalci jih bodo morali pri tem podpreti. In potem bi rad omenil še zadnje področje, na katero se bom osredotočal in tudi moja politična skupina. In sicer je to pomen partnerstva pri uvajanju eh, politik in ukrepov, zato da bomo ljudem pomagali, da se uspešno vrnajo v zaposlitev. In poglavitni partner tukaj so sindikati, to so organizacije, ki predstavljajo ljudi na delovnem mestu. Poročilo ne priznava uh, pomembne uloge sindikatov. No, jaz bom gotovo uh, omenil njihovo vlogo v predlogi sprememb. Kajte, če si pogledamo države članice, potem vidimo primere najbolj uspešnih programov za vključevanje v delo. In uh, ti najboljši primeri se dogajajo tam, kjer deluje partnerstvo med delodajalci in pa organizacijami, ki predstavljajo delavce. Torej, to so sindikati. Uh, marsikaj bi se lahko naučili iz različnih držav članic. Torej, treba je priznati, da sindikati tukaj igrajo izredno pomembno ulogo. Lahko odigrajo pomembno ulogo v partnerstvu za delodajalci. In kritičnega, ključnega pomena je, da o tem razpravljamo v tem poročilu, treba je priznati izzive, s katerimi se sooča delodajalec ko gre za eh, te zadeve. In treba je priznati tudi, da se eh, delodajalci eh, velikih podjetij soočajo z drugačnimi problemi, kot so delodajalci malih podjetij. Naj sklenim. Rad bi se še enkrat zahvalil poročevalki, veselim se sodelovanja z novim poročevalcem v Senci, zato da bomo razvili to poročilo in da bomo zagotovili poročilo, ki odraža kar najvišjo možno mero ambicij zato da bomo ljudem pomagali ponovno, pri ponovni vključitvi v zaposlovanje po poškodbah in boleznih, kajti tukaj ne gre samo za ekonomski vidik, tukaj gre v prvi vrsti za človekove pravice, kajti človek ima pravico, da dela in naša naloga je, da razvijemo takšno politiko, da eh, bo ta pravica postala resničnost za vse. Hvala lepa aparačevalca v senci iz Alde ni, tudi ni nadomestnega člana. Dobro, Gue. Eh, gospa Lopez Bermejo. Hvala lepa, eh, zahvaljujem se eh, poročevalki. To poročilo je tako aktualno in tako smiselno. Poročilo se osredotoča na zgodne ukrepanje in na preprečevanje in to je prav gotovo prava pot. Podpiramo tudi to, da se pri preprečevanju omenja zelo pomemben instrument, eh, namreč OŠO. To je Evropska agencija za eh, zdravje in varstvo pri delu, ki opravlja odlično delo in zato je pomembno, da je ta agencija tukaj omenjena. To sem želela prav povdariti nekoliko pa me motijo nekateri vidiki pri ponovni vključitvi. Mi eh, želimo, da se ohranjajo nekatere konkretne teme in sedaj bom to omenila. Pri ponovni vključitvi v zaposlitev je treba ukrepiti storitve javnega zdravja. V nekaterih državah obstajajo velike komplikacije Imamo naprimer bolniške blagajne, ki eh, ne upoštevajo interesov bolnikov, ampak upoštevajo druge interese. Treba je torej jasno povedati, da če se po bolezni človek ponovno vključuje, potem je njegovo zdravje pomembnejše kot pa interesi podjetja. In zato bi eh, moral management eh, temu človeku pomagati preko javnih sistemov in ne preko nekih drugih sistemov. In potem je tu še nekaj drugih vidikov. Rečeno je že, da eh, je poročilo, kar se tiče dolžine, omejeno in zato bodo nekatere stvari teže. Ampak zanimivo se mi zdi, da eh, to, da bi omenili tudi ljudi z invalidnostjo. Torej, delavci, ki dolgo časa niso mogli delati zaradi bolezni in poškodbe morajo biti deležni posebnega upoštevanja in zato so potrebne prilagoditve na delovnem mestu, tako da bomo eh, zagotovili učinkovito ponovno vključevanje. Ampak zato je treba delovno mesto prilagoditi tako, da bo ta delovec kar se da dobro delal. Imamo um, dobro prakso z tega področja, imamo poznane postopke, naprimer podprta delovna mesta ali kaj podobnega. Zato potrebujemo pa tudi javne predpostavke, zato da bomo lahko izvajali takšne dejavnosti. Treba je okrepiti dejavno eh, politiko zaposlovanja. Želela bi omeniti še dva elementa. A to je nekaj, kar nam povzroča nekoliko skrbi. In to se nanaša na staranje prebivalstva. Prav ste povedali, to se že dogaja, družba se stara. Tako da podaljšanje eh, delovnega življenja ni nobena rešitev. Seveda obstajajo delavci, ki želijo dlje delati, ki želijo ohraniti delovno mesto. In seveda je treba te ljudi podpreti, če je to prostovoljno. To pa ne sme voditi k temu, da bi to postala obveza. Namreč, češ, prebivalstvo se stara in sedaj bomo zavezojoče predpisali, da morajo vsi delavci delati dlje. In po mojem mnenju je to temeljni problem. Kajti, če bomo delovno življenje starejših ljudi podaljšali, potem naši mladi ne bodo našli delovnega mesta. Rešitev torej ni to, da starejši ljudje dlje delajo. Mi moramo poskrbeti za to, da tisti, ki želijo delati, dobijo kar najboljše pogoje in da dobijo eh, svoje mesto tudi mladi. No, jaz bi si želela, da bi ta del besedila v poročilu nekoliko prilagodili in ob koncu bi rada povdarila še vlogo socialnih partnerjev. To vlogo je treba okrepiti, zlasti imamo v mislih sindikate, kajti ti igrajo osredno vlogo zahvaljujoč njihovemu aktivnemu delovanju, kajti oni so so odgovorni za vse to, kar se dogaja na področju varnosti in varstva predelo. In zahvaljujem se poročevalki. Seveda se veselimo sodelovanja z njo. Hvala lepa. Eh, Alde danes ni predstavljen, kot vidim, no, potem pa zeleni. To da, vidim, da tudi predstavnika zelenih ni. Gremo naprej, IFDD, Laura Ageja. Hvala lepa, gospa predsedojoča, zahvaljujem se poročevalki, gospi Žitnanski, za predlog. Strinjam se s vašimi predpostavkami. Všeč mi je to, da eh, ste postili veliko možnosti za predloge sprememb. To pomeni, da bomo skupaj lahko obdelali to poročilo, ki se mi zdi izredno pomembno. Zelo cenim prvi del in pa pomen in pa osredotočanje na preprečevanje. Zato, da bi lahko na nek način omejili to, kar je vir eh, za vse posledice, kajti ne ščitimo dovolj eh, varstva eh, na delovnem mestu. Evropski parlament se je zelo pogosto ukvarjal na začetku sklica sa to temo. Torej, to je izredno pomembno. Rada bi osvetlila še en zelo pomemben vidik pomembno je, da bodo podjetja lahko ulagala v preprečevanje, v varnost na delovnem mestu. In zato obstaja cela vrsta strateških ukrepov, s katerimi bi lahko preprečili nesreče, pa tudi bolezni, ki so povezane z eh, nezdravim delovnim mestom. Komisija se ukvarja sa to temo, kajti eh, sprejela se je naprimer direktiva o rakotvornih snovih. Jaz mislim, da je pomembno, da bodo podjetja v takšnem stanju, da bodo lahko ulagala v to in eh, da eh, bodo predvidela tudi odškodnine. Če bomo podjetjem dali možnost za takšna ulaganja, bodo od tega imeli koristi delavci, ampak ne samo oni. To bo imelo pozitivne vplive eh, tudi na podjetje. Potem enaka obravnava, tudi to se mi zdi pomembna tema. Vsi delavci imajo pravico eh, do enake obravnave. To, da pogosto to ni zajamčeno. V mislih imam eh, delavce, ki so utrpeli poškodbo ali bolezen, ki je bolj ali manj povezana sa poklicom, ki ga oseba ukvarja. In pogosto enaka obravnava ni zajamčena. Sem italijanka in ženske doživljajo diskriminacijo v eh, času porodniškega dopusta. Eh, in to je tema, na katero bi se morali osredotočati porodniški dopust ni bolezen, to ni uh, poškodba, to ni poklicna bolezen. Ampak danes je tako, da ženske, ki so na porodniškem dopustu, odpustijo in niso deležne enakopravne obravnave. Kajti v tistem trenutku, ko se vrnajo na delovno mesto, jih odpustijo ali pa jih premestijo na položaje, ki so manj pomembni v primerjavi s preteklimi položaji. Ženske premestijo tudi na druge sedeže eh, podjetij in posledica je potem ta, da se ženske enostavno odločijo, da bodo delo opustile. Jaz bom poudarila tudi to, kajti to se mi zdi pomembno. Po mojem mnenju je pomembno znotraj eh, sistemov socialne zaščite predvideti takšne ukrepe, ki bodo omogočali ponovno vključitev v zaposlovanje po poškodbah in boleznih. In v mislih imam tudi eh, porodniški dopust. Treba je upoštevati eh, tudi zmogljivosti delavcev, njihove profile, treba je zagotoviti tudi specifično in pa prilagojeno usposabljanje. Všeč mi je to, kar je povedala poročevalka, eh, omenja spremljanje teh oseb eh, pri njihovem ponovnem vključevanju, kajti eh, pri tem je treba uporabljati vse inštrumente in to je bistvenega pomena za to, da bo ponovna vključitev v zaposlovanje nekaj pozitivnega, ne samo za delavca, ampak tudi za podjetje. Kajti te osebe je treba razumeti kot bogatstvo za podjetje. Treba je spodbujati delodajalce in podjetja, da ponovno vključajo te osebe. Seveda je treba nuditi podporo tudi majhnim in srednjim velikim podjetjem. Kajti uh, majhna in srednja velika podjetja tukaj niso izkušena, treba je tudi ustvariti tudi konkretne instrumente za podjetja na tem področju. Ne samo zato, da bi, ni dovolj, da izmenjujemo dobre prakse, kajti obstajajo države članice, ker dobre prakse obstajajo. Ne gre samo za to. Podjetja morajo dobiti konkretne instrumente, zato da bodo z njimi lahko zagotovili dobro vključitev delavcev. Treba je uh, pomisliti tudi na nove instrumente dela. Treba je upoštevati eh, trg dela, ki se spreminja v tej postindustrijski dobi. Delo nadaljavo, eh, pametno delo, seveda z vsemi zaščitami in jamstvi, ki jih ti instrumenti morajo imeti. Treba je torej vzpostaviti cilje, potem pa je treba delavcem prepustiti možnost, da dosežejo te cilje v skladu z njihovimi zmogljivostmi in v skladu z njihovimi sredstvi. Obstajajo torej te inovativne oblike dela, ki jih je treba kombinirati s tradicionalnimi oblikami dela, ampak vsem oblikam dela je treba nuditi tudi zaščite. Ponovna vključitev eh, delavcev, ki okrevajo po poškodbah in boliznih, bi eh, bilo lahko sredstvo za boj proti uh, izključenosti, brezposelnosti, kajti ne smemo dopustiti državljanov drugega razreda, nikogar ne smemo pustiti ob strani. Vsak človek je bogatstvo in ima dodano vrednost, ne samo za podjetje ampak nasplošno za celotno družbo. In ponovno vključitev teh oseb na delovno mesto je gotovo temeljnega pomena za to, da bomo to tudi zagotovili. Rada bi se zahvalila poročevalki. Mi bomo vnesli predloge sprememb, zato da bo to poročilo izredno učinkovito. Hvala lepa. Thank you, uh, eh, Joel Mela from the ENF. The floor is yours. Joel Mela iz ENF. Hvala, gospa predsedujoča. Ta dosje naj bi pomagal delavcem, da najdejo kakovostno zaposlitev po eh, obdobju bolezni ali poškodbe. Pomembno je eh, podati sprejemljive predloge in mislim, da eh, večinoma predlogi so sprejemljivi. Je pa res, da to ni v pristojnosti Evrope, to je v pristojnosti držav članic. Omenjate naprimer strateški okvir za eh, varnost pri eh, delu, za eh, 2020, ampak eh, pošteno povedano je to odvisno od vsakega kodeksa dela države članice, od eh, socialnega varstva držav članic, od podjetij, ki so se pogovarjala s socialnimi partnerji. V nobenem primeru ne more Evropa sedaj uvajati eh, pravil. Evropa je odgovorna za propadanje delovnih razmer pogovarjali smo se o eh, predlogu za preglednost eh, delovnih eh, razmer in jasno je postalo, da podjetja ne potrebujejo več novih zahtev, tehničnih, standardnih, fiskalnih in tako naprej. Ti varčevalni ukrepi izhajajo iz pakta za stabilnost, ampak primankljaji še vedno ostajajo v državah članicah. Včeraj eh, smo slišali, da eh, bi naj ženske delale, če želijo, ampak da jih v to ne moremo eh, siliti. Še enkrat bi povdarila, da tako minimalna plača kot tudi medijana padata v smeri praga revščine. Družine so v težavah, v tem sistemu, v katerem kupna moč pada. z našega vidika je treba izpostaviti problematiko brezposelnosti. Vse vabim, da si pogledati, pogledate socialno preglednico iz leta 2017. Tam lahko najdete podatke o trenutnih težavah eh, in S tem se povezuje tudi današnji predlog na to vprašanje upokojencev. Če želimo eh, biti donosni, se moramo znebiti tistih, ki imajo izkušnje, eh, ampak so malce dragi. Premikamo to eh, obdobje upokojevanja in babice in detki morajo delati za to, da plačujejo za brezposelnost otrok. Tako deluje ta sistem. Da, najti moramo eh, rešitve, ugotoviti, kaj naj naredi eh, Evropa in kaj države članice, ampak prosim, eh, ne napadajte podjetij in delavcev, govorite v njihovem imenu, ampak očitno ne poznate dejanskega stanja na terenu. Hvala. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Če ne, bom besedo ponovno predala poročevalki gospe Žitnanski. Ali pa bi morda prisluhnili eh, komisiji? Najlepša hvala, zelo dobro poznam razmere na terenu, gospa. Eh, Imam nekaj komentarjev. Najprej bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v senci za njihove komentarje. kot sem že dejala, zaradi eh, omejitve obsega poročila v to nisem mogla vključiti vsega, kar bi sicer želela omeniti. Seveda bomo govorili tudi o eh, mentalnem zdravju, o duševnem zdravju. Dobro bi bilo, da omenimo tudi eh, ljudi, ki trpijo za neozdravljivimi boleznimi. Čeprav to poročilo uh, izpostavlja predvsem ljudi, ki so preživeli neko bolezen ali pa so imeli poškodbo in se vračajo na delovno mesto. Ampak tudi ti vidiki so eh, pomembni. Strinjam se, da bi morali v poročilu vključiti tudi socialne partnerje, tako da bi zagotovili izmenjavo najboljših praks na tem področju. Omenim lahko slovaški primer. Socialni partnerji in sindikati se morda osredotočajo bolj na dialog ali pa na vprašanje plač, ne pa na to specifično področje. Če imate kakšne dobre prakse, ki jih želite predstaviti, eh, jih bom z veseljem vključila v besedilo. socialni partneri se ponekod resnično osredotočajo na ta področja in poskušajo ljudem pomagati, ko se vračajo eh, na eh, delo po poškodbi ali bolezni. Strinjam se, da moramo zagotoviti tudi določeno finančno pomoč eh, od zunaj za MSP-je. Vsi MSP-ji ne morejo plačati psihologa ali pa zunanjega. Eh, strokovnjaka, ki bi pripravil načrt za eh, takšne osebe. Ravno zato je treba zagotoviti finančno eh, podporo. In to ni vse. Ne smemo pozabiti, da mora biti ta podpora trajnostna. Ne moremo se zanašati zgolj na sredstva Evropske unije. Tudi države članice morajo podpreti oziroma pokriti to podporo uh, Eh, prek lastnih virov. Kaj lahko še povem? Pomembno je, da zagotovimo pomoč, eh, pomembno je tudi, da pokrijemo nove oblike dela, vse to bo vključeno v mojo, moje poročilo. Več je treba govoriti tudi o invalidih. Pogosto eh, ljudje, ki so preživeli neko bolezen ali pa uh, Eh, poškodbo, na to imajo eh, težave oziroma so invalidi. Ne smemo se ozirotočati zgolj na specifično osebo, eh, zgolj na odnose med delavcem in delodajalcem, ampak na celotno ekipo. Celotna ekipa, vsi sodelavci morajo biti del tega procesa. Pomembno je, da se prilagodi celotno okolje. Še enkrat hvala vsem poročevalcem v senci. Eh, nadejam se dobrega sodelovanja tudi v prihodnosti. Najlepša hvala. Ta eh, tema je očitno res zelo zanimiva za člane in članice odbora. Z nami je Kosta David, predstavnik komisije. Želite kaj dodati? Izvolite. Yes, da, lahko povem par stavkov. Komisija se na področju zdravja in varnosti pri delu osredotoča na preventivo. To morda eh, torej ni na eh, drugem koncu eh, tega področja, ampak morda blizu tega ekstrema. EU OŠA, Evropska agencija že izpostavlja pomen eh, te teme. Nisem imel priložnosti, da bi se pogovoril eh, o tem s svojimi šefi, ampak to, kar bom povedal, prihaja resnično iz srca. Po mojem mnenju eh, to poročilo gre v pravo smer, temelji na pravih načeljih. Verjetno bodo nastale težave pri izvajanju, uh, Eh, poročilo govori o kulturi, to je zelo pomemben vidik tega dela. Če želimo, da se vse države članice Evropske unije eh, poenotijo glede določenega eh, načina razmišljanja, potem to odraža tudi poročila. Ampak tu lahko nastanejo težave. Poročilo ima nekatere prednosti, izpostavlja namreč pomen, obseg te problematike, s katero se soočajo delavci z zdravstvenimi težavami. Imajo pravico, da jim pomagamo. Seveda nekateri nočejo delati, to ste omenili tudi vi. Ampak konec koncev bo treba primere obravnavati uh, specifično od primera do primera in vsakega natačno analizirati. Kot pa sem dejal uvodoma, je poročilo pomembno zato, ker izpostavlja to problematiko za deležnike, za politike. Sam sem zdravnik po izobrazbi, tako ob strani in sklepi, ki jih lahko oblikujemo glede na učinkovitost določene politike, eh, temeljijo eh, na naprimer poprečni starosti, ki še vedno rase. Nimam eh, natačnih številk, ampak ženske doživijo v poprečju višjo starost kot moški. In res je, da se starostjo lahko to vrstne težave, ki jih omenja poročilo, pojavljajo bolj pogosto. čas eh, upokojitve eh, rasel v nekaterih državah, ne vemo, eh, kje bo pristal na koncu, ampak res je, da ta predlog to poročilo izpostavlja, to problematiko. Kot sem dejal, smo tudi mi izvajali določene ukrepe in upoštevali bomo seveda sklepe dokumenta in bomo videli, kam bomo prišli. Ne vem, če sem vam s tem dal navdiha, ampak tudi mi smo pod eh, pritiskom, da eh, zagotovimo rezultate na več eh, različnih področjih. Brez domov pa lahko naredimo več v prihodnosti. Bomo videli. Hvala. Najlepša hvala vsem za komentarje. Časovnica je naslednja. V odboru bomo glasovali 25. in 26. aprila, na to pa na plenarnem zasedanju pozneje. Zaenkrat še nimamo fiksnega datuma. sedaj pa moram prositi Agnes Jongerius, da prevzame eh, predsedovanje sestanku, zato ker se bom eh, sama srečala z naslednjim eh, predsedstvom, z ministrom za delo Avstrije. Mislim, da boste nadaljevali 16. točko na dnevnem redu. J'ai pas entendu pourquoi on ne fait pas le point 15. Nisem slišal, zakaj eh, se ne bomo lotili 15. točke. It's the last topic, isn't it? Yeah. Oh. Yeah. Okay. Že, um, pardon, moi, so... Se upravičujem, nisem razumel, zakaj smo preskočili 15. točko na dnevnem redu, pravi gospod Marta. Zakaj smo preskočili 15. točko in se takoj lotili 16. točke? Uh, uh, understood... Če sem pravilno razumela, smo poskušali, oziroma je gospa predsedujoča poskušala eh, obravnavati 16. točko na začetku sestanka, ampak eh, kolega, ki je odgovoren za to točko, eh, ni bilo, sedaj se nam je pridružil, imamo še 8 minut, preden bi se naj lotili naslednje točke. Tako da bomo najprej obravnavali 16. točko, okoli 10. ure pa se bomo vrnili k 15. točki tako da eh, sledimo dnevnemu redu oziroma časovnici. Gre za delovne pravice univerzitetnih profesorjev na Cipru. Morda bi najprej gospod Silikotis eh, predstavil to temo. Izvolite. Eh, Najlepša hvala. Najprej bi se rad opravičil eh, kolegom, prosil sem, da bi mojo temo obravnavali eh, na začetku sestanka danes eh, zjutraj, ampak na koncu nisem razumel, da ste se strinjali z mano, da bomo to točko obravnavali kot prvo danes do podan. No, sedaj pa k temi. V Evropi govorimo o potrebi po več raziskavah in tako naprej. Na Cipru pa se soočamo eh, z veliko prekernostjo, eh, kar se tiče eh, raziskovalcev, ki opravljajo doktorate in izvajajo raziskave. Že lani smo komisiji poslali vprašanje. Dejali smo, da bi morali pravice doktorskih znanstvenikov pokriti z evropsko zakonodajo. Te pravice se kršijo na Cipru. Komisijo smo vprašali, kaj bo naredila, da bi eh, rešila vprašanje teh univerzitetnih profesorjev. Ciperski vladi je treba povedati, da ne more nadaljevati več s takšnim atipičnim eh, zaposlovanjem na univerzah. Zaenkrat še nismo dobili odgovora, zato smo se odločili, da to temo uvrstimo na dnevni red odbora za zaposlovanje. Zahvaljujem se komisiji za njihovo prisotnost eh, danes. Kolegi in kolegice, želimo vzpostaviti eh, položaje za raziskovalce na univerzah, ampak nimamo specifičnih eh, delovnih mest, imamo eh, specifične sodelavce oziroma znanstvenike, eh, ki so zaposleni eh, za nepoln delovni čas, nimajo dostopa do socialnega varstva, nimajo dostopa do porniškega dopusta, do starševskega dopusta in tako naprej. Nimajo torej dostopa do socialnega varstva. To pomeni, da jih ne obravnavamo eh, tako, kot ostale uh, univerzitetne profesore. Ker nacionalna vlada nima prave strategije pri priznavanju uh, statusa tem profesorjem, to pomeni, da ni pravega pravnega okvirja, ki bi določal, Eh, vlogo profesorjev, ki bi določal tudi status eh, delojemalca in delodajalca in tako naprej. Vse to je treba popraviti. Rad bi povedal tudi, da se številni eh, raziskovalci, ki so tako zaposleni, ukvarjajo z evropskimi programi. odbor eh, profesorjev zahteva vzpostavitev ustreznega statusa, ki bo usklajen z evropskim statusom, zahtevajo eh, tudi dostop do eh, socialnega varstva, zahtevajo zaščito vseh pravic delavcev. Zahtevajo ustrezne plače, ne pavšalne plače, zahtevajo tudi Eh, redno plačevanje, eh, ne pa zaposlitve za kratek čas, ki se na to eh, podaljšujejo od časa do časa. Zato zahtevamo odgovor strani komisije. Hvala. Najlepša hvala. Na srečo je danes tukaj komisija, tako da bomo vsaj upam dobili nekaj odgovorov na vsa ta vprašanja. Lucy Davone bo dobila besedo. Davone, se opravičujem pravi predsedujoča. Izvolite, ali lahko prosim odgovorite na vprašanja, ki jih je spostavil naš kolega. Hvala. Najlepša hvala. Moje ime je eh, Njet Pjonsen, prihajam iz eh, Generalnega direktorata za raziskave. Začeli bomo z odgovorom na raziskovalno plat te zgodbe, na to pa bo besedo prevzela Lucy in se lotila bolj splošnih vprašanj v zvezi s trgom dela. Videla sem vprašanje in odgovorili smo na vprašanje, brez dvoma odgovor sedaj že potuje v smeri parlamenta. izpostavimo lahko eh, dve vprašanji. Na eni strani imamo vprašanje splošnega trga dela in eh, pogojev dela, na, to, na drugi strani pa imamo eh, specifično vprašanje raziskovalcev. Sama se bom lotila slednjega. Imamo priporočilo, zavedati se moramo, da je to priporočilo, ne pa uredba. To priporočilo je bilo oblikovano leta 2005 in pravi, da je treba vzpostaviti dobre delovne razmere za raziskovalce, ki eh, morajo biti zaposleni tako kot ostali delavci na tej ravni. Zaposleni morajo biti na odprt, pregleden način na podlagi njihovih dosežkov. To je priporočilo, ki smo ga oblikovali. Glede na to, da gre zgolj za priporočilo, je končno odločitev seveda na strani univerz. Univerze se odločijo, kako zaposlujejo uh, zaposlene in nažalost to ni tema, v katero se lahko uh, spuščamo v zvezi uh, z vprašanjem raziskovalcev, ki ste se jih dotaknili obstajajo verjetno tudi nekateri drugi pogoji, eh, ki se navezujejo na trg dela, ampak eh, Lucy bo prevzela ta del vprašanja. Izvolite. Thanks, madam, madam uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Želela sem dodati, da namerava komisija pripraviti pobudo za dostop do socialnega varstva za uh, tiste, ki. Uh, so v nestandardnih zaposlitvenih vzorcih ali pa so samo zaposleni. To je povezano s tebrom socialnih pravic in eh, vprašanja, ki si jih eh, zastavljamo, so podobna vašim. Eh, tisti, ki se ukvarjajo z nestandardnim delom oziroma ki so zaposleni, samo zaposleni, nimajo dostopa do socialnega varstva, naprimer zavarovanja, v primeru bolezni, zdravstvene oskrbe, Eh, porodniškega dopusta, eh, pokojnine in tako naprej. Leta 2017 smo eh, kartirali to problematiko, posvetovali smo se tudi socialnimi partnerji v dveh fazah na to temo, pripravili pa smo tudi odprto javno posvetovanje. Na podlagi posvetovanja in na podlagi kartiranja želimo sedaj predstaviti to pobudo v sredini meseca marca imamo uh, eh, 12. člen uh, stebra socialnih pravic, ki pravi, da imajo tudi samozaposleni in drugi delavci dostop do socialnega varstva, ne glede na uh, dolžino njihove pogodbe ali podrobnosti uh, njihove zaposlitve. Poteka seveda razprava, uh, ampak s to pobudo želimo uh, države članice uh, Eh, spodbuditi, da zapolnijo vrzeli, kjer ni dostopa do socialnega varstva. Hvala. Hvala. Gledamo v smeri kolega, ki je vprašanje zastavil. Se želite še enkrat oglasiti ali ste zadovoljni z odgovorom? Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najprej bi rad povedal, da je naš odbor že pripravil celo vrsto poročil o eh, prekernem delu, o atipičnih oblikah eh, dela in tako naprej. Eh, z veseljem bomo prebrali vašo pobudo. Pozdravljamo to pobudo, ki bo temeljila na 12. načelu Evropskega stavra socialnih pravic. Res je, da gre za priporočila, ki ste jih omenili, ampak od eh, komisije pričakujemo, da bo pripravila priporočilo za ciprsko vlado, pa tudi priporočilo za univerze na Cipru. Pričakujemo torej dodatno priporočilo, ki bo dopolnilo splošno priporočilo, ki že obstaja. Želimo torej, da pritisnite na uh, vlado in univerze, tako da bodo izboljšali eh, delovne razmere teh raziskovalcev. Hvala. No, če eh, prav razumem, so pisni odgovori že nekje med vašo zgradbo in našo zgradbo. Pozneje bomo torej lahko analizirali uh, natančno, kaj ste odgovorili in eh, kaj lahko naredimo v prihodnosti. Imamo tri minute zamude, to ni veliko, tako da lahko uh, začnemo s 15. točko na enem redu in to so smernice za politike zaposlovanja držav članic. Z nami je tudi poročevalka. Gospa Ždanoka, Izvolite, beseda je vaša, predstavite lahko vaše stališče. So, uh, so react, the... Hvala. To je naš odziv na predlog komisije. Ta predlog vidimo kot korak v pravo smer. Izpostavljajo se namreč v večji meri socialne pravice, enake možnosti, socialno varstvo in vključevanje ter dostop do zadostnega minimalnega dohodka. To je izjemno pomembno. To so ideje, ki jih zagovarja eh, naš parlament že dlje časa. bili smo pozitivno presenečeni, ko smo uh, videli, da komisija uporablja uh, definicijo kakovostnih delovnih mest, ne zgolj delovnih mest kot prej. V dokument pa želimo vključiti povezavo uh, eh, s tabrom socialnih pravic, uh, vključitev evropskega semestra je prav tako pomembna in uh, pa vključitev priporočil za posamezne države. V besedilo uh, smo vključili tudi potrebo po boju proti socialni izključenosti in vsem oblikam revščine. Potrebujemo trg dela, ki je bolj vključujoč in temeli na pravicah, zagotavlja ustrezno socialno varstvo, izpostaviti pa smo želeli kakovostno zaposlovanje in uh, vključujoč trg dela. dostop do zdravstvene oskrbe po ustreznih cenah so prav tako zelo pomembne. Enako velja za dostop do eh, oskrbe za otroke. Želimo, da je to bolj jasno izpostavljeno v dokumentu. Še enkrat pa moram ponoviti, da je težava še vedno pomankanje eh, pravega demokratičnega nadzora nad eh, postopki. Evropski parlament namreč nima enakih možnosti kot svet. Eh, z Evropskim parlamentom se so zakonodajale zgolj posvetuje. Želimo, da se naši predlogi upoštevajo v polni meri, ne tako kot v eh, prejšnjih letih, ko se jih sicer upošteva, ampak na to vrže stran. Mi smo se posvetovali s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami in hvaližni smo jim za njihove komentarje. Z veseljem bom sedaj natančno prisluhnila stališčem poročevalcev v senci. Želimo namreč, da bo celoten odbor za poslovanje podprl to besedilo. Želimo namreč govoriti v en glas, tako da nas bo svet na drugi strani ceste slišal. Najlepša hvala, gospa poročevalka. Besedo bom najprej predala gospodu Hetmanu. Če se ne motim, boste govorili v imenu skupine ELS. Izvolite, gospod Hetman. Ja Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se eh, opravičil, eh, ker bom danes zastopal gospoda eh, Marika Pluro, ki sodeluje na zelo pomeni konferenci v organizaciji Združenih narodov na temo invalidov. Prosil pa me je, da predstavim njegovo stališče v zvezi s tem poročilom. Gospe in gospodje, rad bi se zahvalil gospe Ždanoki za to poročilo. Strinjam se s poročevalko, da mora izobraževalni sistem upoštevati zahteve eh, trga dela in eh, osebni eh, razvoj, kulturo, aktivno državljanstvo. Vse to je dobra podlaga za gradnjo odprte družbe z dobro delujočim trgom dela. V svojih predlogih spremembe sem poskušal vključiti nekaj dodatnih vidikov v to poročilo podpirati moramo podjetništvo in vzpostavitev mikropodjetij ter eh, malih in srednje velikih podjetij prek poenostavitev in eh, zmanjševanja upravnega bremena. Zelo pomembno je tudi to, da podpiramo konkurenčno socialno gospodarstvo. V teh smernicah moramo izpostaviti eh, tudi pogoje za delovno aktivnost invalidov. Gre za uh, eh, 18 milijonov ljudi, ki uh, imajo velik potencial. S tem lahko podpremo gospodarsko rast in zagotovimo večjo socialno koherenco Evropske unije. Zakaj je tako pomembno, da ljudje dostopajo do izobraževanja in usposabljanja? S tem uh, lahko naredimo veliko napredka in države članice ter komisija morajo zagotavljati tudi zaposlovanje na odprtem trgu dela ključnega pomena je tudi revizija sistema eh, za dostop do trga dela. Delodajalci, ki zaposlujejo invalide, morajo biti deležni podpore eh, svetovalnih služb. Poskrbeti je, trudi, je treba tudi za oskrbovalce, ki uh, se morajo odpovedati poklicni uh, karieri oziroma uh, delati eh, za krajši delovni čas. Še naprej moramo torej podpirati invalide, tako da lahko še naprej delajo in se izobražujejo. Smernice morajo podpirati tudi eh, strukturni skladi, eh, vključujoč z Evropskim socialnim skladom. To je stališče gospoda Plure, ki sem ga sam prebral. Hvala. Najlepša hvala, gospod Hetman. Gospod Dečen v imenu skupine SND. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa tudi poročevalki za odličen osnutek eh, poročila v zvezi z smernicami za politike za poslovanja. Tukaj imamo tudi popol zahtevo po popolnem sodelovanju Evropskega parlamenta, kar pozdravljamo. Trenutni postopek, kjer se samo posvetujemo z parlamentov, ni primeren. Zadnja revizija smernic za politike zaposlovanja je bila sprejeta brez eh, upoštevanja mnenja parlamenta. To ni v redu. Državljanom in državljankam moramo dati jasen signal, da se morajo vse odločitve znotraj Evropske unije sprejemati na demokratičen način z večino glasov. Tudi v interesu sveta mora biti, da vključi Evropski parlament. Kajti, če bo imel parlament eh, pravico, da sodeluje, bi to pomenilo tudi sprejemljivost eh, Evropskega semestra in priporočil posameznim državam. Smernice na političnih področjih izhajajo iz smernic za zaposlovanje. Poročilo je prijelo 25 eh, predlogov sprememb, kjer so vključene tudi delovne pogodbe brez vezanih eh, ur, kar nam je še posebej všeč kot socialistom in demokratom. Prizadevali si bomo tudi za boljšo formulacijo, kar zadeva minimalni dohodek. Delojemalci predstavljajo vse polovico gospodarstva, zato je treba upoštevati tudi njihove socialne pravice. Na koncu naj še enkrat eh, izpostavim, kako pomembno je, da v parlamentu govorimo v en glas. Eh, ko zahtevamo več pravice soodločanja v eh, odnosu do sveta, tako da bomo skupno izvajali pritisk na svet. Hvala lepa. Najlepša hvala. Preden besedo predam skupini EKR, bi vam rada povedala, da je v zadnji vrsti danes eh, skupina, ki jo je na sestanek eh, povabil kolega Massimo Paolucio, so predstavniki lokalne skupnosti regije Abruzzo. Imam prav? Da. Pozdravljeni na sestanku, hvala, da ste danes z nami. Kolega Gireke, v imenu EKR, ne? Še kdo drug v imenu skupine EKR? Ne? Potem pa kolegica Tum v, sku v imenu skupine ALDE. Uh. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kolegi in kolegice, gospa Ždanoka je pripravila odlično poročilo, pravilno je izpostavila določene slabosti tega dokumenta. V tej fazi bi eh, rada predstavila nekatere moje misli v zvezi z besedilom komisije, zlasti v zvezi s smernico številka 8, ki se nanaša na enake možnosti. Po mojem mnenju je boj proti diskriminaciji Eh, ključ do zagotavljanja enakih možnosti. S tem se bomo bolj učinkovito borili tudi proti revščini. Ra, eh, resno je, eh, jasno je treba povedati, da diskriminacija škodi delovanju trga dela, s tem nastajajo izgube in trpi tudi ekonomska rast in razvoj. Diskriminacija ima visoko ceno. To ni učinkovito, sistem ni učinkovit, se posebej na ravni držav članic v nekaterih državah sploh ni uh, sodne prakse, eh, kar pomeni, da uh, zadevni organi za enakost niso učinkoviti. Diskriminacija uh, zaradi verovanja ali pa pripadnosti je zelo uh, negativna za manjšine in najbolj ranljive skupine. V nekaterih uh, državah uh, to vodi v neposredno eh, diskriminacijo na trgu dela in posredno diskriminacijo, kar se tiče svobode gibanja. Diskriminacija je v vsakem primeru eh, problematična. Naprimer, diskriminacija zaradi starosti eh, posega v solidarnost med generacijami in škodi učinkovitosti evropskega socialnega modela. Ne na zadnje bi rada izpostavila še enako spolov. Pri zaposlovanju to je še vedno velik izziv, še posebej v državah članicah, kjer obstajajo veliko, velike razlike pri zaposlitvi eh, obeh spolov, naprimer v moji državi Estoniji, to velja. Potrebujemo tako levi kot tudi desni politični spekter, da bi zagotovili eh, dodatno ekonomsko eh, rast in razvoj Evropske unije. Verjetno bi bilo bolje, da tudi te zadeve vključimo v smernice za poslovanje. Sklicevati bi se morali tudi na Evropski stabr socialnih pravic, ki izpostavlja enakost med moškimi in ženskami, izpostavlja pa tudi problematiko eh, neenake obravnave na podlagi drugih eh, elementov. Hvala. Najlepša hvala za vaš prispevek, gospa Tum. Mislim, da tukaj ni nikogar eh, iz skupine Goengel. Ne, potem pa Laura Agea v imenu EFTD. Si, grazie, president. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Zahvaljujem se tudi kolegici Ždanoki za njeno delo. Že tretje leto se ukvarjamo s tem pomembnim dokumentom o smernicah za politike za poslovanje držav članic. V preteklih dveh letih sem bila poročevalka za ta pomemben dokument. In opazila sem, kako se sicer vsi v našem odboru strinjamo v zvezi s tem, kako smo podprli ta dokument se je potem stališče izredno oslabilo, kajti svet pogosto prezre delo, ki se upravlja znotraj parlamentarnih odborov, prezre pa tudi to, kar, si, kar izrazimo na plenarnem zasedanju. In prvi cilj, ki se ga moramo zastaviti, je, da ponovno uh, analiziramo to temo upam, da bo poročevalka lahko izvajala pritisk na komisijo in na svet, zato da eh, bo sta te dve inštituciji upoštevali naše stališče. Mi si želimo dokument, ki bo kar se da vzdržen, kar se da močen, zato da ga potem eh, komisija in svet ne bi razvodenila. strinjam se s kolegico Tatjano, kajti predvsem je razmišljala o socialnem stebru. Ta mora postati konkretni uh, ukrep, uh, to mora biti konkretni ukrep za uh, ukrepe zaposlovanja, pa tudi za socialno stisko, ki jo doživlja Evropa. Revščina in socialna izključenost sta nekaj, s čimer se moramo ukvarjati, temu se je treba zoprstavljati ampak ne tako, da mahamo z velikimi rezultati, ampak moramo res uvesti konkretne ukrepe. Minimalna eh, plača mora biti prioriteta. Evropski parlament je z veliko večino sprejel besedilo ki sem ga zapisala o politiki eh, za podporo minimalnega prihodka in želim se, da bi to vključili v to poročilo kot ena poglavitnih eh, usmeritev za to, da bi dosegli popolno zaposlovanje in da bi sprejeli učinkovite socialne politike. Treba je ulagati v izobraževalne sisteme, ki so vključujoči in visoko kakovostni. Seveda je treba razvijati prečne kompetence, človek se mora izobraževati celo življenje, zato da bi bili človeku s tedan, sedanjim izzivom in pa prihodnim trga dela. Šola mora biti zaston, javna, državna in mora biti dostopna za vse. Izredno pomembno je govoriti tudi o ulaganjih, o eh, širokih ulaganjih v sektorje. Treba je ulagati v zeleno, krožno, eh, odgovorno gospodarstvo. To so zelo pomembni sektori, kjer so potrebna ulaganja. In ko zagotavljamo ta ulaganja, se ne smemo ukvarjati s temi tremi odstotki, ki so določeni. Države članice morajo znižati davčni pritisk na delo. To je temeljna tema, kajti eh, nimamo davčne harmonizacije in ta pritisk je prevelik. In to je velika, iziva, to je velika uvira za homogeni razvoj Evrope. Obdavčiti bi bilo treba druge škodljive vire. Evropa stavi na dekarbonizacijo, zato bi morali obdavčiti fosilne vire goriva. Zadovoljna sem, da končno specifično omenjamo minimalni prihodek za tiste, ki nimajo zadostnih virov. In sicer zato, da bi eh, spodbujali vključevanje, potrebujemo kakovostne um, in dosegljive storitve. To velja za otroke, to velja tudi za starejše in pa uh, to velja tudi za prebivališče. Vsi morajo imeti dostop do osnovnih storitev, do vode, energije, prometa, komunikacij. In to je neobhodno potrebno v Evropi leta 2018 in v tej dobi si sploh ne moremo zamisliti, da teh pravic ne uživajo vsi. Mislim, da ni prav, da vedno znova dvigujemo stopno upokojitve. S tem se ne strenjam. Če mladi ne morajo dostopati do trga dela, potem seveda ne moremo ohranjati sedanjih pokojninskih sistemov. Eh, ljudem moramo dati možnost, da izberajo sami prak, kdaj se bodo upokojili. Naj vas spomnim še na nekaj. Nujnega, nujno je, da predvidimo uh, upokojitev za tiste kategorije delavcev, ki izredno trdo delajo in te kategorije morajo iti prej upokoj. Uh, kajti to so kategorije delavcev, ki opravljajo izredno trdo delo. Treba je staviti tudi na generacijsko štafeto. To je instrument za to, da bomo znižali um, uh, delovni urnik, ko se človek bliža upokojitvi. Tukaj je potrebna prožnost. Poleg tega moramo vključevati mlade v trg dela. Treba je spodbujati zaposlitev mladih treba je spremljati starejše zaposlene v smeri eh, upokojitve in treba je zagotavljati prenos znanja med generacijami. Treba je zagotoviti eh, tudi uh, primerno obravnavo trdega dela. To so oblike dela, ki zahtevajo veliko od človeka in ti ljudje morajo dobiti možnost, da se zgodaj upokojijo. To so torej stvari, eh, s katerimi bi rada prispevala k temu poročilu. Seveda bi radi ustvarili dokument, ki bo res močen, želimo pa tudi zagotoviti to, da bo svet upošteval to poročilo, ne pa da ga vedno znova prezre. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Agea. Za ENF, gospod Dominik Marta. Euh, merci. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. In hvala tudi poročevalki, kar se tiče teh smernic za politike za poslovanje držav članic, ki bi jih naj oblikovali vsako leto. Lahko ponovim to, kar sem povedal pred eh, nekaj eh, tedni, pred kratkim dejal sem, da gre za uh, seznam nekih želja vsa, vsako leto seveda podpremo eh, ta eh, načela, zato ker vsi želimo, da so ljudje zaposleni. Laura Agea je eh, povedala, da je zadeva še slabša. To so eh, želje, ki jih ne eh, sprejema eh, ne komisija, ne svet. In to počnemo eh, danes do povdan. Gre za ure in ure dela, ki se vložijo v pripravo teh smernic za eh, zaposlovanje. In eh, to je že bilo povedano pred nekaj tedni. Gospa poročevalka je predstavila nekaj dobrih eh, predlogov. Hvala za te. Ampak nekatere predloge sprememb preprosto ne moremo, nekaterih ne moremo podpreti. Naprimer, vključitev Evropskega stebra socialnih pravic, predloga sprememb 5 in 11. Ne vem, zakaj to najdemo v besedilu pa tudi vključitev evropskega semestra, a ena, ne vem, kaj to počne v besedilu. Zelo žal mi je, ampak. Eh, izbiramo ene in druge stvari. Eh, zame so, naprimer, preferenca francoski delavci. Še posebej problematični so torej ukrepi za migrante in finančna pomoč. To je uh, predlog srembe 31 in uh, eh, 34. V Franciji imamo 6 milijonov brezposelnih in 9 milijonov ljudi pod pragom revščine. V Franciji in takšne situacije imamo tudi v Italiji, v Španiji, na portugalskem, tudi v Nemčiji. Uh, Nemčijo nam uh, citirajo kot eh, svetov zgled, ampak eh, ravni plač so smešne. Ravno zato, gospa poročevalka, bomo uložili vrsto predlogov sprememb v tej smeri. Hvala. No, kratek sem bil, ne? Zelo, zelo kratki ste bili. Hvala lepa. Gospod Matanje, če prosil za besedo. Izvolite. Prenom. Moje ime pa je Eduard. Imam nekaj komentarjev v zvezi s smernicami. Osredotočiti se moramo tudi na zmanjšanje eh, časa dela. Sam pozdravljam dogovor, ki je bil eh, spred v eh, Nemčiji, nekateri delavci v nekaterih situacijah lahko imajo 29-urni eh, eh, teden. Glede na to, da govorimo o robotizaciji in avtomatizaciji, digitalizaciji, eh, se moramo vprašati tudi, kako porazdeliti bogatstvo. In ko govorim o času dela, to vključuje tudi vprašanje upokojevanja. Ne moremo obeni strani dejati, da želimo, da so vsi zaposleni za poln delovni čas, po drugi strani pa ne ukrepati, kar se tiče uh, upokojevanja. Kar se tiče mladih in uh, eh, vajništva, moram dejati, da so nekatere države obrnile hrbet eh, vajništvu. Tudi moja država uh, v 80. in 90. letih smo se tako odločili, dejali so nam, da je prihodnost uh, mladih uh, dolg študij. No, ampak vsi ne moremo biti zdravniki. Mislim, da potrebujemo uh, nov svežen, več uh, sredstev je treba dati poklicnim šolam, tako da se bodo ljudje usposobili za specifične poklice. V številnih državah, v Franciji pa tudi drugot, uh, eh, obstaja pomankanje na teh področjih. Nimamo dovolj uh, ponudbe za popraševanje. imeli smo že razpravo z gospod uh, eh, Tyson včeraj. Uh, pomembno je zagotoviti ta dostop do uh, izobraževanja tekom celotnega življenja. Vse, vse življenjsko učenje je pomembno. Lahko imamo, naprimer, uh, tudi eno službo in drugo službo, ampak vmes eh, je na stotine kilometrov, eh, imamo ljudi, ki eh, so morda usposobljeni, ampak morajo zapustiti svoj kraj bivanja, svoj, svojo regijo in se preseliti nekam drugam. Tudi to je treba izpostaviti, tudi mobilnost je treba izpostaviti. bodi si moramo torej, torej ljudem pomagati, da se preselijo, bodi si moramo na nek način rešiti to vprašanje eh, popraševanja in ponudbe v njihovih krajih. Eh, to so moji komentarji, drugače pa gre poročilo v pravo smer. Hvala lepa, gospod Edward Martin. Še kdo? Če ne, potem komisija. Želite komentirati razpravo, ki ste jo slišali? Uh, Zelo na kratko, gospa predsedujoča, naj vas spomnim, da so smernice za zaposlovanje pomembne z institucionalnega vidika, saj dajo pravno osnovo tako za skupno poročilo o zaposlovanju, ki ga pripravlja komisija kot predlog uh, in ga posreduje svetu, ki ga potrdi in tudi priporočila za posamezne države na področju zaposlovanja in socialnih pravic. V našem predlogu smo poskušali popolnoma vključiti izjavo glede Evropskega stebra socialnih pravic, eh, ki so se mu zavezali ne samo države članice, ampak tudi Evropski parlament. Glede na eh, vašo obravnavo bi moral izpostaviti tudi to, Ta smo besedilo pobrali iz načel, ki urejajo stebr socialnih pravic. Želeli smo ostati čim bliže temu besedilo, tako da smo storili največ, kar smo lahko v tej povisavi z stebrom socialnih pravic. Seveda so smernice za zaposlovanje nekoliko širše, ampak vse to smo poskušali vključiti v predlog komisije. Ne bi na tej stopni preveč komentiral osnutka poročila. Vsekakor pa pozdravljamo usmeritev glede vključevanja Evropskega stebra socialnih pravic in tudi Evropskega semestra tukaj vaša podpora izjemnega pomena, saj ni samo komisija tista, ki poskuša nekaj doseči na področju stebr socialnih pravic, ampak mora to podpreti tudi Evropski parlament, pa tudi države članice preko sveta in tudi vsi državljani. Hvala lepa. Hvala, gospod Jute. Zdaj pa ponovno beseda poročevalki, ki se lahko odzove na slišano razpravo. Hvala lepa. Zelo sem hvaležna poročevalcem Senci za podana mnenja. Popolnoma se strinjam z večino slišanih komentarjev, še posebej tega, s tem, kar je povedala Laura. Pri prejšnji temi je bila ona poročevalka, jaz poročevalko Senci, zdaj pa so zamenjali vlogi. Veseli me tudi spodbuda komisije. Vse te zadeve smo že poskušali upoštevati in jih še bomo. Tudi naša priporočila je komisija upoštevala pri pripravi novih eh, smernic. Gospod eh, Dominik Martin je podal nekaj komentarjev. Malce zmede, ker sta dva z enakim primkom. No, k 31. amandmaju k smernici 9 glede nediskriminacije. diskriminacije. Seveda imamo različne politične poglede. Naše stališče je jasno. Še posebej, ker sem bila počevalka parlamenta za strateško stališče za nediskriminacijo leta 2006, takrat sem bila vključena v delo odbora Libe. To je bil čas, ko so bili veliki problemi tudi v Franciji leta 2007 formalno ni diskriminacija, ampak eh, de facto uh, diskriminacija obstaja. Upam, da bo večina skupin eh, podprla predloge, kar zadeva priseljence, migrante, etnične manjšine in druge ranljive skupine, ki ne smejo biti predmet diskriminacije. To je pač načelno stališče večine, vsaj upam, v Evropskem parlamentu. Odločila sem se, da se odpovem mandatu pred eh, zaključkom eh, zakonodajnega obdobja tega Evropskega parlamenta, ker bom sodelovala na latvijskih eh, volitvah, ki bodo v tem letu zato bo to poročilo prevzel moj namestnik, je zelo izkušen, tako da upam, da eh, bo zadevo uspešno pripeljal do konca in vsem se zahvaljujem za sodelovanje. Je to vaša, eh, vaš zadnji sestanek eh, na našem odboru? Tukaj bom še naslednji teden in potem začetku marca odhajam. Torej se lahko od vas poslovimo na naslednji seji. Škoda, da ne morete zaključiti tega poročila, vendar pa razumem, da ljudje pač sprejemajo svoje odločitve. Želim vam torej veliko sreče. Ker zadeva vaše poročilo, 28. februarja je eh, rok za vložitev predlogov spremembe. Vsi, ki želite pripraviti amantmaje, bodite pozorni na ta datum. Amantmaje bomo obravnavali, obravnavali na sej 21. 22. marca in jih sprijeli 25. 26. aprila. In to v duhu tega, kar ste predlagali, čeprav vas ne bo več z nami. Mislim, da ste vsi slišali, da 17. točke ne bomo obravnavali zaradi tega, ker tisti, ki naj bi temo predstavili, ne morejo potovati zaradi stavke. Kot eh, nekdanja uh, vodja sindikata, lahko rečem, uh, super, da štrajkamo, ampak to ni tema današnje seje. Naslednja seja bo 26. 27. februarja. Če nimate nič po točko razno, lahko zaključim z današnjim sestankom. Hvala lepa.